imenu uh, nemške vlade, za kar očestitam. To je v skladu z četrtim uh, načelom oziroma četrtim pravilom poslovnika. Zapisnik eh, bo